To je pomembno zato, ker bomo na ta način omogočili, da se uravnotežijo pooblastila naših institucij. Pobuda državljanov, ki je bila sprejeta po običajnem zakonodajnem postopku, ima za cilj, da bi državljanom zagotovili enako politično pobudo, kot jo že imata svet in parlament. Milijon podpisov je potreben. To je okoli 2 odstotka naših državljanov, da se povabi komisijo, da ukrepa pri zadevah, ki državljane neposredno zadevajo. Komisija mora državljanom prisluhniti. S tem bomo dobili neposredno povezavo med državljani in institucijami Evropske unije in s tem bomo premustili razkorak med državljani in institucijami parlament in svet sta si zelo prizadevala za hitro sprejetje tega dokumenta, ki je državljanom prijazen v prvem branju. Želim se zahvaliti vsem, ki so prispevali k temu uspehu, vsem predsedstvom, še zlasti belgijskemu in mačarskemu. Zahvaliti se želim komisiji in poslancem, še zlasti predsedujočima Karla Kazinju in Ermini Maconi, odborov AFKO in PETI. Prosil vaju bom, da se nama pridružite, potem štirje poročevalci. Alena Masur, Cita Gormaj, Diana Wallis in Gerald Hefner. Upam, da ste vsi prisotni in da bomo lahko skupaj opravili ta postopek. In zahvaliti se želim še mnogim drugim poslancem, ki so bili poročevalci v senci. Lahko ste ponosni na delo, ki smo ga opravili za naše državljane. Sedaj bomo ta akt podpisali in s tem bo postal zakonodajni akt. Še predtem pa pozdravljam naše goste, gospod minister Martoni. Prosim, izvolite za par besed. Spoštovani poslanci, dame in gospodje. V tem edinstvenem in slavnostnem trenutku bi rad spomnil na zgodne dneve Evropske konvencije, ko smo razpravljali o tem, kako naj tisto, čemu smo rekli demokratični primankljaj v evropskem integracijskem procesu, odpravimo oziroma kako naj ga vsaj zmanjšamo. Takrat smo vsi imeli skupen cilj. To pa je bilo okrepiti demokratično delovanje Evropske unije. Enega izmed načinov, kako to narediti, smo pravkar našli. To pa je krepitev sodelovanja državljanov, državljanov samih njihovo vključevanje v demokratično življenje Evropske unije. Na tak način smo vključili tudi pobudo pravic državljanov v pogodbo in sedaj se lahko državljani neposredno obrnejo na Evropsko komisijo, lahko predložijo predlog za zakonodajni akt Evropske unije. Pripričan sem, da gre za menik na poti k več demokracije v Evropski uniji. To je tudi prvi element neposredne demokracije. Vzpostavlja namreč neposreden stik in dialog med institucijami in državljanje. Poleg tega spodbuja k neposrednemu čezmejnemu dialogu in sodelovanju. spodbuja tudi občutek lasništva. Državljani morajo vedeti, da Evropa niso oni, to smo mi in Evropa se bo razvijala, kot jo bomo mi sami, vsi mi skupaj sooblikovali. Res je, naš moto je močna Evropa z človeškim pridihom. To je odvisno od vseh nas. Če želimo doseči naše cilje, če želimo uveljaviti pogodbo, moramo uporabljati predvsem prijazna pravila, prijazne predpise. To je sedaj narejeno in to je rezultat dobrega sodelovanja med vsemi institucijami, Evropsko komisijo, svetom ter v prvi vrsti Evropskim parlamentom. Rad bi se še posebej zahvalil gospodu Šeftoviču iz Evropske komisije komisije. Prav tako bi se rad zahvalil španskemu in belgijskemu predsedstvu, članicama našega trija, še posebej pa se zahvaljujem in čestitam Evropskega parlamentu vsem tistim, ki ste sodelovali pri tem izjemno pomembnem opravilu. Želim se zahvaliti predsednikoma odborov ter tudi poročevalcem Leno Lamasorju, Ziti Gurmaj, Geraldo Hefnerju in Dejanu Wallis ter vsem ostalim, ki ste sodelovali pri tem izjemno pomembnem delu. To je izraz izvrstnega sodelovanja in razumevanja ne samo med evropskimi institucijami, pač pa tudi med različnimi političnimi družinami ali skupinami. Sam lahko izrazim le upanje, da se bo to sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje, da to postaja model tako za institucije, kot tudi za politične skupine. Hvala lepa. Hvala. Uh, Sedaj pa sledi podpis tega dokumenta, ki bo s tem postal zakonodajni dokument. gospa predsedujoča cari colleghi la seduta è ri dragi kolegi nadaljujemo